Dobro jutro, kolegi in kolegice. Naš kolega Edward McMillan Scott je bil predviden, da bo otvoril naše zasedanje, ampak eh, zaradi velike prometne gneče v Bruslu nas bo obiskal oziroma se nam bo pridružil čez kakšnih deset minut, ampak prosil je, da začnemo brez njega. In uh, njegova ideja je bila, da povabimo gospoda Paula McCartneya in tudi gospoda Pačaurija, ki je tudi zdaj že z nami. In začenjamo torej s to javno predstavitvijo o podnebnih spremembah in varni oskrbi s prehrano. Kot vemo, se pri tedni teden začenja vrhu Kopenhavnu in cel svet bo tam. Uh, In eh, naš, ta, eh, ta naš sestanek se torej odvija v pravem trenutku. Kaj se torej mora zgoditi v Köbenhavnu, kolege in kolegice? Potrebno je izpogajati globalni, zavezujoč sporozum za celoten svet. Nikakor ne smemo znižati svojih pričakovanj, in uresničiti moramo zastavljene cilje. Vemo pa, da čas ne deluje nam uprit in da moramo biti zato zelo močni. Evropa je prevzela vodilno vlogo in je predstavila najbolj daljnosežno eh, ponudbo najbolj daljnosežne cilje. Naš podnebni in okoljski svežen, ki vključuje zmanjševanje emisij CO2 iz avtomobilov, letal, in eh, ki vključuje tudi delitev bremen, je bil sprejet v parlamentu in predtem tudi v komisiji. In to je pomemben signal preostalim delom sveta, da Evropska unija zelo resno jemlje svojo odgovornost. Prejšnji teden je Evropski parlament sprejel resolucijo o podnebni konferenci, ki je dobila absolutno večino glasov. želimo povedati, da morajo razvite dežele skupaj zmanjšati emisije za 20 do 45 odstotkov države v razvoju, pa morajo zmanjšati rast emisij za 15 do 30 odstotkov v primerjavi s tako imenovanim običajnim poslovanjem. In eh, kaj vse to pomeni? Evropska unija, kaže svojo solidarnost z državami v razvoju. In kolektivni prispevek Evropske unije k eh, prilagajanju in omilitvi podnebnih sprememb držav v razvoju mora znašati vsaj 30 milijard evrov na leto, kar pomeni 5,7 milijard evrov Eh, začetnega financiranja za te države. Ta znesek pa se mora potem vsako naslednje leto povečati. Gre za vprašanje zaupanja, za vprašanje naše verodostojnosti in solidarnosti z državami v razvoju. Evropska unija je že začela upravljati svojo domačo nalogo. Uh, in uh, bo tudi uresničila v, in pravzaprav še presegla kjotske cilje. Dame in gospodje, zdaj je čas, da mednarodna skupnost prevzame odgovornost na svoje ramena in sodeluje z nami, da bomo našli skupno rešitev. Administracija ZDA po našem mnenju eh, se mora prenehati skrivati za kongresom in zelo dobro je, da se je predsednik Obama osebno zavezal, da bo začel sprejemati ukrepe. In to je za nas zelo pomembno. Povdariti želim, da je tudi Kitajska pokazala svoj angažma in e, pripravljena je zmanjšati porabo energije za 20 odstotkov v svojem trenutnem petletnem načrtu tudi Brazilija, eh, Indija in Južna Afrika, ki predstavljajo tako imenovano osnovno skupino, pripravljajo alternativno besedilo, torej besedilo, ki, do, ki bo alternativa tistemu, ki ga pripravlja danska vlada. Ta osnovna skupina naj bi imela tudi podporo skupine G77 in to kaže, da so se države zavezane resni razpravi. Kolegi in kolegice, dovolite mi, da na kratko omenim še eno pomembno točko. Namreč potrebna je dejanska evropska energetska politika. E, nekateri to enačijo z bojem proti podnebnim spremembam. Dobro, ampak e, drugi pravijo, da gre tukaj predvsem za energetsko varnost, ker se ne čutijo varne. Ampak naša energetska politika mora obsegati oboje. Brez energetske varnosti in, in celovite energetske politike se ne moremo lotevati podnebnih sprememb. In čas je, da začnemo razmišljati o evropski energetski skupnosti. Potrebujemo nov uh, duh solidarnosti v dobavi, proizvodnji in prodaji energetskih virov. Uh, Eh, ravno tako pa moramo zgraditi energetsko infrastrukturo za 21. stoletje, za nove energetske vire, za uh, brezoglične energetske vire in tako dalje. Nobena država si ne more privoščiti, da tega ne bi storila, hkrati pa si nobena država ne more privoščiti, da bi to storila sama. In to lahko dosežemo samo z stalnimi naložbami preko daljšega obdobja v vse Evropi. Ne pozabimo, da tudi Lizbonska pogodba vsebuje zelo pomemben element, namreč eh, solidarnost, kar zadeva energetsko oskrbo in energetsko politiko. In ta solidarnost pomeni, da si skupaj prizadevamo za varno Evropo, ki ima eh, nizke emisije oglika. Prepričani smo, da bo Kobenhan pomenil pomemben korak naprej in da bomo se nekako lahko pomirili s svojim planetom. Eh, prepričan sem, da bomo v boju proti podnebnim spremembam morali spremeniti tudi svoje navade. Mm, to gre od hiš, v katerih živimo, do avtomobilov, s katerimi se vozimo in eh, tovaren, v katerih ljudje delajo, pa vse do vsakodnevnih aparatov, ki jih uporabljamo. Tu gre za preproste stvari, eh, večja energetska očinkovitost, čistejša goriva in tako dalje. Vse to je potrebno, sicer nobeni zavezujoči cilji niso realistični. Ena od navad, ki se bo morala spremeniti, pa je tudi način, kako jemo. Niso vsi taki, da bi si želeli biti vegetarijanci. Moja hči je vegetarijanka že deset let, sam pa ne, nisem, se opravičujem, ampak vsakdo se lahko vsaj za en dan, za en dan v tednu odreče mesu in eh, to je dobra ideja, ki jo spodbuja Paul McCartney, ki se nam bo pridružil čez nekaj minut. Torej, manj mesa, manj segrevanja in eh, nimamo vsak dan takih dogodkov, kot je današnji v parlamentu ampak eh, danes v parlamentu lahko dobite veliko večino jedi, ki ne vsebujejo mesa. Eh, pobuda za brezmesni ponedeljek spodbuja ljudi, da poskušajo sami prispevati k, podnev, eh, k boju proti podnebnim spremembam, kajti vpliv pretirane proizvodnje mesa na podnebne postaja vedno bolj očiten. Aktivno se moramo boriti proti globalnim izzivom, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi to, kaj počnemo doma, kaj počnemo lokalno, torej ne smemo pozabiti na svoje navade. In, eh, če parafraziram znano pesem, prihaja sonce, torej here comes the sun. In upam, da bomo lahko to v prihodnjih letih še govorili, kajti let se počasi topi in eh, potrebujemo tudi dolge hladne zime, zato da bo spet prišlo sonce. Vse najboljše našemu planetu. Hvala, kolegi. gospod predsednik najlepša hvala torej edward mcmillan scott eh, je bil predlagan za eh, to da tukaj vodi današnje zasedanje in eh, vsekakor je bila zelo dobra ideja da ste povabili gospoda paula mccartneyja in tudi gospoda pacharja ki je odgovoren za podnebna vprašanja v okviru Združenih narodov. In eh, res smo zelo veseli, da ste se nam pridružili. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Se upravičujem, da sem eh, zamudil na lasten dogodek in eh, dobrodošlica vsem, ki ste tukaj. Tisto, kar sem nameraval povedati na začetku, ampak sem zamudil, ker sem bil na poti iz letališča, je, da se naslednji teden začne vrhovno zasedanje v Kopenhavnu. In uh, tema današnje javne predstavitve pravzaprav ni aktualna tema v tem okviru, ampak. Uh, V letu 2006 je svetovni program za hrano opozoril, da proizvodna eh, v okviru živinoreje proizvaja več emisij kot promet. In prejšnji teden je poročilo britanskega ministrstva za zdravstvo potrdilo pozitivne zdravstvene učinke eh, brezmesne prehrane. In to lahko sam potrdim, kajti po lanskem božiču sem prenehal jesti meso. In, eh, To vprašanje ima številne vidike, okoljsko, zdravstveno, eh, kmetijsko in tako dalje. In eh, prav o tem bomo govorili danes. Spregovorila nam bosta gospod Pačuri, pa tudi gospod eh, Dešuter in pa gospod Makartni, ki je ustanovitev brezmestnega ponedeljka. Na kitajskem hitra rast proizvaja vedno več segrevanja in eh, tere tudi vedno več mesa in na predvečer Mednarodnega dneva človekovih pravic kot podpredsednik odbora za eh, človekove pravice eh, mislim, da 5 do 7 milijonov, uh, na, mislim na tistih 5 do 7 milijonov ljudi v raznih taboriščih na Kitajskem, ki sploh ne dobijo mesa. Eh, naslednji teden bodo vlade začele odločati v našem imenu, ampak eh, z nekega vidika se lahko že sami v tem trenutku odločimo, kako zmanjšati podnebne spremembe, kajti manj mesa pomeni manj segrevanja. Hvala. Ja, ladies and gentlemen, dear friends, thank you very much, uh, Edward McCarthy. Dame in gospodje, dragi prijatelji, najlepša hvala, eh, predsednik Buzek, najlepša hvala, gospod Macmillan Scott. Odličen uvod sta podala, ime mi je Jo Leinen in sem predsednik odbora za okolje v Evropskem parlamentu in predsedujem tudi Eh, prvem delu, prvemu delu razprave, preden bo potem sledil odmor za kavo in predstavitev oziroma govora gospoda Pačurja in gospoda Makartnija. Evropski parlament je gonilna sila na področju zaščite podnebja in v zadnjih letih smo veliko prispevali k podnebnemu svežnju, ki ga je Evropska unija sprejela konec lanskega leta. Uh, In eh, v Kubenhavn odhajamo z uradno delegacijo. 15 eh, članov jo bo sestavljajo iz različnih poslanskih skupin, eh, ampak mi bomo pravzaprav zastopali interes Eh, predstavnikov eh, državljanov in pravzaprav nas v Kebenhavn odhaja več kot 70 in vemo, da tudi iz Amerike, iz predstavniškega doma in eh, kongresa prihaja približno 60 predstavnikov. V Kebenhavnu pa niso parlamenti tisti, ki bi se pogajali, ampak se pogajajo vlade in naša glavna vloga je, da bomo nekako podrobno spremljali in poskrbeli za to, da bodo vlade ostale pri obljubah, eh, ki so jih podale in pa poskušali bomo spostaviti tudi pozitivno ozračje eh, in prispevati k dinamiki, da bodo vlade pripravljene morda še na več, kot so obljubile doma. Na Balju in v Rio de Janeiro smo videli, da civilna družba in predstavniki parlamentov vedno igrajo zelo pomembno vlogo na tovrstnih konferencah Združenih narodov. V parlamentu smo eh, oblikovali in sprejeli resolucijo, ki jo je omenil predsednik in ta resolucija je zelo obsežna, imamo svoj sistem za trgovanje z emisijami, imamo svoje cilje, kar zadeva zmanjšanje emisij CO2, ampak tukaj ne gre samo za to, da mora industrija sprejeti določene zaveze. Tu je vključen tudi promet v vseh svojih vidikih, torej ne samo cestni promet, ampak ču, tudi letalski in pomorski promet, ki glede na to, da. Uh, gre za velike količine emisij CO2, sta tudi pomembna, tudi kar zadeva gozdove in rabo zemlišč. Pomemben vidik tukaj pa je tudi pridelava hrane in prehranjevanje vedno večjega prebivalstva sveta. Z veseljem zdaj eh, najavljam govornike. Prvi je gospod Alan Dangor z Londonske šole za higieno in trupsko medicino potem Mary Reid McGuinness, ki je pročevalka za skupno kmetijsko politiko in globalno varnost krbo prehrano v odboru za kmetijstvo in pa Kriton Arsenis, ki je eh, član odbora za okolje tukaj v parlamentu smo demokracija in imamo tudi zelo različna mnenja pri nas. Imamo take, ki so zelo prepričani, da se podnebne spremembe že odvijajo in da se moramo proti njim začeti boriti takoj. Imamo pa tudi take, ki zanikajo podnebne spremembe in ki pravijo, da kaj takega sploh ne obstaja. In, uh, Tudi ti bodo nedvomno se oglasili in povedali, da proizvodnja mesa nima nobene povezave z segrevanjem ozračja, ampak eh, smo odprti in vsakdo lahko izrazi mnenje, kakršnega pač ima. Zdaj pa predajam besedo dr. Elenu Dangurju in ga prosim za njegov prispevek naši razpravi. Najlepša hvala in najlepša hvala za to priložnost, da danes govorim pred vami. Uh, Hrano potrebujemo za preživetje, ampak koliko hrane potrebujemo in kakšno hrano? Kakšna eh, naj bi bila naša vsakodnevna prehrana? Eh, to je bilo do zdaj v glavnem eh, vprašanje eh, za ljudi, kot sem jaz, eh, sem namreč eh, nutricionist. Eh, hkrati pa so pomembne tudi smernice za javnost, katere vrsta prehrane je pomembna za boljše zdravje. Uh, In uh, vse kaže, da ko govorimo o smernicah za prehrano, mora biti v spredju javno zdravje. Ampak jasno je, da raziskave in razprave o zdravi prehrani uh, morajo biti zastavljene širše. Veliko predolgo smo ločevali uh, akademske razprave in vladne oddelke. Uh, Kar je pripeljalo do tega, da je politika povsem ločena od eh, rezultatov raziskav in eh, zdaj se mora to spremeniti. Potrebno je oblikovati strategije, ki bodo zagotovile, da imajo ljudje dostop do, eh, zdravega, do zdrave prehrane in to je tisto, kar mora biti v spredju. Kmetijski sektor prispeva od 10 do 12 odstotkov emisij toplogrednih plinov na svetu. Eh, veliko dodatnih eh, emisij pa izhaja iz sprememb pri uporabi zemljišč, kot je naprimer deforestacija. In emisije iz tega sektorja naj bi se povečale eh, za 50 odstotkov, kar pomeni 50 odstotkov več emisij iz tega sektorja do leta 2030. Ampak glede tega pravzaprav ne moremo storiti kaj dosti. Potrebujemo hrano in kmetijski sektor, torej kmetje, poskrbijo za našo prehrano. In tukaj se je potrebno zopet vrniti na izhodiščno vprašanje, kakšno hrano potrebujemo, koliko in eh, katere vrste hrane naj bi eh, jedli in proizvajali, če želimo resno preprečevati podnebne spremembe. To so pomembna vprašanja, ki povezujejo kmetijstvo, hrano in zdravje s podnebnimi spremembami. V začetku letošnjega leta je mednarodna skupina strokovnjakov, ki jo je vodila moja šola, Eh, se lotila prizadevanj, da bi našli odgovore na nekatera vprašanja. Oblikovali smo strategije, eh, s pomočjo katerih bi lahko izpolnili eh, sprejete zaveze za zmanjšanje emisij iz kmetijskega sektorja. In prvič smo tudi kvantitativno opredelili, kakšne učinke bi imele te strategije za zdravje prebivalstva. In to je bil četrti eks, tovrsten eksperiment, v katerem smo poskušali ugotoviti, če bi prišlo do kakšnih pozitivnih stranskih učinkov za zdravje. Uh, In sicer, ko gre za prizadevanja usmerjena v zmanjšanje emisij. Naša študija je bila v, eh, pred kratkim objavljena tudi v eh, zborniku Lancet, če vas zanima. In eh, Ugotovili smo, da bi zmanjšanje emisij moralo biti na področju kmetijstva približno enako kot v drugih sektorjih, naprimer pri prometu. Eh, in ker so stvari resne, moramo emisije zmanjšati povsod in ne moramo izbirati. Pripričan sem, da se vsi zavedate, da je organizacija FAO ocenila, da živinoreja predstavlja štiri petine eh, emisij toplogrednih plinov na področju kmetijstva. Eh, in zato je eh, živinoreja tista veja kmetijstva, na katero smo se najbolj osredotočili. Čeprav je mogoče učinkovito ukrepati na vseh področjih kmetijstva, pa so tiste strategije, ki se usmerjajo na živinorejo, verjetno najboljši način, kako zmanjšati emisije iz tega sektorja. Ampak um, ehm, se vendarle potrebujemo eh, pod, proizvode iz živinoreje za svoje zdravje, potrebujemo meso in mleko. E, trenutne študije kažejo, da je nekaj mesa potrebnega za to, da lahko otroci mlajši od 15 pet let pokrijo svoje potrebe po določenih hranilih. Vendar pa je eh, vedno bolj jasno, da pretirano uživanje eh, ži, proizvodov iz živinoreje povzroča tudi eh, slabo zdravje, sploh pri odlas, odraslih. Naprimer, eh, mesni proizvodi so eh, velik vir zasičenih maščob, kar je glav, eden od glavnih vzrokov za bolezni srca in ožilja. Ravno tako obstajajo dokazi, da uh, veliko uživanje rdečega mesa pomeni tudi večje tveganje za določene vrste raka. Eh, odgovor na vprašanje, ali moramo jesti proizvode iz živinoreje, torej eh, zapleteno, uh, zapleten. V nekaterih fazah življenja je to nedvomno potrebno, sicer pa je potrebna zmernost. Kmetijski sektor že dolgo dela, da bi poskušal biti bolj učinkovit in zmanjšati emisije CO2 in eh, doseženega je bilo nekaj napredka, vendar pa trenutne ocene kažejo, da obstoječe strategije eh, ne bodo zadostovale, da bi dosegli zastavljene cilje. Ocenili smo, da poleg obstoječih strategij eh, bo potrebno zmanjšati živinorejo v Združenem kraljestvu za 30 odstotkov, če želimo izpolniti cilje za ta sektor v Združenem kraljestvu ampak eh, ni nas zanimalo samo, kakšne so potencijalne strategije za zmanjšanje emisij v tem sektorju, ampak smo želeli oceniti, kakšen učinek bi ta strategija imela na javno zdravje. Zato smo domnevali, da 30-odstotno zmanjšanje v živinoreji bi eh, privedlo do podobnega paca v uživanju proizvodov iz živinoreje, sploh kar zadeva eh, živalske nasičene maščobe. Uporabili smo obstoječe podatke o povezavi med uživanjem maš, živalskih maščob in eh, grožno eh, oziroma ogroženost, kar zadeva bolezni srca in oživlja, in oživlja, kaj ti eh, te bolezni povzroča več kot 70 milijonov smrti na leto po svetu in 30 odstotno zmanjšanje uživanja živalskih maščob bi eh, po naših ocenah pripeljalo do bistvenega zmanjšanja, torej za 17 odstotkov, kar zadeva število predzgodnih smrti zaradi bolezni srca in oživlja med odraslimi v Združenem kraljestvu. In to pomeni 18 tisoč preprečenih predčasnih smrti na leto leto oziroma 3 odstotke smrti manj v celotnem združenem kraljestvu. Torej, če povzamem, oblikovali smo strategijo za doseganje eh, ciljev na področju zmanjšanja emisij v živinoreji in ocenili smo, da če bi Eh, uresničevanje te strategije pripeljalo tudi do zmanjšanega uživanja nasičenih živalskih maščob, bi to tudi bistveno koristilo eh, zdravju ljudi. In to je odlična eh, zgodba za tisk. Strategija na področju zmanjšanja emisij, ki bi pripeljala tudi do koristi za javno zdravje. In tukaj smo upoštevali samo eno povezavo med prehrano in zdravjem. In morda je mogoče odkriti še številne druge podobne povezave, naprimer zmanjšanje pogostnosti pri določenih vrstah raka. Seveda se zavedamo, da uh, to niso povsem gotove številke in da to, je to samo nekakšen kazalnik tega, kakšne bi lahko bile posledice zmanjševanja emisij na področju uh, Eh, živinoreje. Mm, tukaj obstajajo določene vrzeli naše ocene, temelijo predvsem na podatkih iz eh, Združenega kraljestva. Nekatere vrste živinoreje, kot naprimer gojenje drobnice na visoki nadmorski večini, ima bistveno manjše emisije CO2. Ravno tako pa te ocene veljajo samo za države, kjer ljudje uživajo zelo veliko uh, mesnih proizvodov. Uh, ravno tako pa je v nekaterih revnih državah živinoreja zelo pomemben vir prež, preživetja. Ravno tako eh, je cilj zmanjšati živinoreje v državah, kjer eh, je živinoreja eh, zelo razširjena. Ampak eh, kako realistično je vse to? Eh, v kolikšni meri je, pomem, je mogoče spremeniti prehrambene navade prebivalstva v Združenem kraljestvu? Eh, odrasli moški eh, naj bi pojedli več kot en kilogram mesa in mesnih proizvodov na teden. Ali je res potrebno jesti toliko mesa iz zdravstvenih razlogov, to vsekakor ni nujno. In eh, kot povedano, eh, uživanje velikih količin mesa povzroča negativne činke na zdravje. V zadnjem času se ocenjuje, da bi uresničevanje nacionalnih eh, prehrambenih eh, priporočil eh, že samo pripeljalo do velikih zdravstvenih koristi. Nekateri, nekatere države so se že lotile prizadevan za manjše uživanje živalskih maščob. Naprimer v Gentu v Belgiji en teden, eh, torej en dan na teden ne jedo mesa. Ravno tako eh, tudi na švedskem delajo na manjšem uživanju mesa in na vseh izdelkih je označeno, kakšne, kolikšno količino emisij CO2 povzročajo. In to so pomembni in pogumni prvi koraki v tej smeri. Večje zavedanje. Eh, vplivov naših dejanj na podnebne spremembe, vključno z izbiro prehrane, eh, je tisto, kar je nujno doseči, kajti tako vlade kot potrošniki se soočajo z resnimi odločitvami. Ampak eh, vsekakor je manjše uživanje mesne prehrane zelo nizka cena, ki jo lahko plačamo za doseganje teh ciljev. Ja, Hvala lepa, dr. Dankur, za to izjemno uvodno izjavo pri naši predstavitvi. Gospod Paul McCartney si prizadeva za brezmesni ponedeljek, sem katolik in mene so učili, da je treba imeti brezmesni petek. In že na tisoče let ljudje vedo, da, bo, da bi bil dan brez mesa nekaj zelo zdravega. Mislim, da gre tukaj za znanje, ki ga ljudje imajo že odnegdaj. Sedaj bom prosil še druge govornike in upam, da ne, gov da ne bodo govorijo ve govorili več kot 4 minute. In prosim Merit McGuinness z odbora za kmetijstvo, da prispeva k naši razpravi. Prosim. Hvala, gospod predsednik, in hvala, da ste me opozorili na 4 minute. Upam, da boste pozorno pazili name. Tudi sama sem katolič, katolik In vem, o čem govorimo. Ampak rekli so nam, da naj jemo ribe v petek, zato da si rešimo duše, sedaj pa nam pravijo, da se moramo odpovedati mesu, da rešimo planet. In v zvezi s tem želim povedati, da nič od tega ne deluje. Odkrito želim povedati, da bi lahko samo vegetarijanec predlagal, da imamo brezmesni ponedeljek, kajti pri nas imamo pečenko v nedeljo in nikoli nič ne vržemo stran, zato vedno ostanke pojemo v ponedeljek. Ampak to je samo šala. Vesel sem, da, ima, vesela sem, da imamo to razpravo. Sem tudi članica odbora za okolje v tem parlamentu in tudi članica odbora za kmetijstvo, kakor veste. Vesela bi bila, če bi vsi, ki bodo danes govorili, spoštovali druge govornike. Govorimo v različnih smereh, ampak upam, da bomo se lahko naučili kaj drug od drugega in ne da bi vsi trobili v isti rok. Povedati želim, da sta kmetijstvo in živinoreja del problema, ampak nista glavni problem pri podnebnih spremembah. In kmetijstvo in živinoreja sta prav gotovo tudi del rešitve in ne edina rešitev. In če si pogledamo evropsko kmetijstvo, lahko vidimo, da si uspešno zelo prizadevajo za zmanjšanje emisij. Ko kmetje in tisti, ki obdelujejo zemljo in prav v tem času ljudje obdelujejo zemljo in skrbijo za živino, čeprav bi si želela, da bi oni bili tudi tukaj, da bi lahko prispevali. Ampak zmanjšali smo že emisije evropskega kmetijstva. Poznamo načine za to in raziskave nam kažejo pravo smer, kako doseči še večja zmanjšanja kmetje bi pozdravili to znanje. Prejšnji govornik nam je predstavil zanimiva dejstva, ki jih bomo upoštevala. Namreč, pravi, da ne zagovarjamo, da popolnoma omaknemo meso iz svoje prehrane. To pozdravljam. Veliko v tem parlamentu nas je, celo dva oziroma trije, pravijo, da bi morali popolnoma se odpovedati mesu. S tem se ne strinjam. In sicer z več vidikov. Sama nisem dietetičarka, ampak sem mati in želim skrbeti za ustrezno prehrano. Mislim, da je treba biti zmeren, to je dolgočasna beseda, ampak deluje. Kot gospod Macmillan Scott bom uživala meso in vesela sem, da si lahko privoščim dober obrok. Ampak zjutraj ne jem mesa, ampak ne bom silila, da bi žgance, naprimer, jedli vsi, Mislim, da moramo tukaj biti izmerni. Kar zadeva kmetijstvo na globalni ravni. Emisije kmetijstva na globalni ravni se povečujejo, čeprav se v Evropski uniji zmanjšujejo. In živina in živinoreja je zelo pomembna v svetu v razvoju. In skrbi me, da bo sporočilo iz našega, naše predstavitve škodilo razvoju v svetu. Ne samo v kmetijstvu, ampak tudi pri tem, da je treba upoštevati, da je prehrana, ki prihaja iz živinorije, tudi mleko, zelo pomembna svetu razvoju in države v sponu. Uporabljajo vedno več mesa in ne želimo si, da bi prekomerno uporabljali kaj ali da bi sledili našim slabim navadam. Ampak prosim, ne trdite, da če bomo vsi postali vegetarijanci, potem bomo imeli veliko manjši problem podnebnih sprememb. Danes zjutraj sem prišla v to dvorano in prepričana sem, da vas je veliko začutilo toploto, vročino v tej dvorani in to še preden smo imeli razpravo. Na veliko načinov govorimo o tem, kaj bi morali storiti drugi, sami pa tega ne storimo. Prosila sem, da bi gretje ugasnili in povedali so mi, da je to sistem, ki ga ni mogoče tako hitro spremeniti. Povem vam lahko, da to velja tudi za kmetijstvo. V mojem času, ko se ukvarjam s tem sektorjem, se je zelo spremenil. Sektor se je zelo spremenil in še naprej se spremenja. Ampak zelo trdno sem prepričana, da potrebujemo živino rejo v Evropski uniji in tudi globalno. Moramo opravljati boljše delo in tudi opravljamo boljše delo. Tisti, ki upravljajo zemljo, morajo biti vključeni v to razpravo. Če jih ne vključimo, jih bo to razburilo. Morajo biti vključeni zato, da vsi skupaj dosežemo napredek. Hvala. Hvala lepa, Merit McGuinness iz odbora za kmetijstvo. Kmetijstvo seveda ni glavni problem, ampak je samo del problema. Pri pravljeni pa ste pokazati voljo, da ste del rešitve. Vi jeste pečenko v nedeljo, ostanke pa v ponedeljek. Sedaj pa gospoda Kritona Arzinesa iz odbora za okolje, prosim, da pove svoje mnenje. Sem tudi član odbora za razvoj v tem parlamentu. Ne vemo dovolj o antropogenih podnebnih spremembah. Odkar sem v parlamentu, razmišljamo o tem, kako bi lahko prispeval k temu, da bi zmanjšali to globalno grožnjo zaradi segrevanja. Ne vemo, kako planet deluje, ampak mislim, da bi morali poznati vse vidike. Vemo, da smo se s podobno grožnjo že srečevali, to je bila obdobje hladne vojne in jedrska grožnja. Grožnja pa je bila, da bi Reagan, Gorbačov ali kdorkoli drug pritisnil gumb, za sprožitev prve jedrske rakete. Sedaj pa je grožnja, da kdorkoli od nas pritisne gumb in ne izklopi luči ali zažene avto ali zažene stroj v tovarni. Ne poznamo vseh medsebojnih povezav v naravi. Z drugimi besedami, ne vemo, koliko drugih naših dejavnosti prispeva k temu, da se podnebne spremembe pospešujejo. Zame je ta razprava pomembna, kaj ti doda še en dejavnik k razpravi, še eno stvar, na katero moramo biti pozorni. Organizacija za kmetijstvo in prehrano je izračunala, da živinoreja prispeva 18 odstotkov, druge raziskave, naprimer Goodland, pa navajajo, da to prispeva 51 odstotkov, kaj ti FA, organizacija za kmetijstvo in prehrano, naj bi izpustila dva pomembna podatka. To je morda pretirano, ampak vseeno vemo, da je živino reja tisti dejavnik, ki veliko prispeva k podnebnim spremembam. Poraba energije, ki je povezana s tem, je vključena v te izračune. Mi torej uživamo mesne izdelke in Gospa McGuinness je rekla, da se izpusti zaradi kmetijstva zmanjšujejo, ampak poraba mesnih izdelkov ali izdelkov iz živinoreje pa se povečuje. Če uživamo živinorejske izdelke iz Evropske unije ali od tretjih držav, poraba se vsako leto povečuje. Mi, evropejci, plačujemo za to, da se gozdovi sekajo, da se spreminjajo v pašnike in da se porabljajo za kmetijsko proizvodnjo, za živinorejo in za proizvodnjo izdelkov, ki jih bomo potem na koncu uživali mi. Vsak ima pri tem možnost. Sam prihajam iz sredozemlja in v tem vidim rešitev, da bi naša lokalna prehrana, lokalna dieta lahko pri tem pomagala. Namreč, ni nam treba vsak dan jesti mesa. To je nedavna ugotovitev in to je del komercialne kulture, da vsak dan uživamo meso. Moj predlog za trajnostno politiko na področju hrane je, da se zopet zazremo na lokalno raven, lokalna dieta, lokalni običaji, ki so v večini primerov mnogo boljši in bolj vključeni in v sožitju z zmožnostmi proizvodnje in porabe. Hvala. Ja, Hvala lepa, Griton. Sredozemska prehrana je znana po vsem svetu in Posod lahko preberemo, kako zdrava je, kaj ti ljudje, ki živijo tam, ki se prehranjujejo za sredozemsko prehrano, imajo mnogo manj bolezni. Sedaj imamo časa za 50 minut za razpravo. Tukaj v parlamentu imamo tolmačenje vse jezike, torej lahko govorite tudi v svojem maternem jeziku. Uporabili pa bomo postopek catch the eye oziroma pritegnite pozornost predsednika. Poslanci to uh, dobro poznajo. Predlagal bi, da se omejite na minuto, minuto in pol. To sicer ni veliko, je pa dovolj, da predstavite svoje ideje ali zastavite svoje vprašanje. Kdo želi besedo torej? Naši poslanci si močno želijo besedo, vidim. Torej, minuta in pol. Just... Prosim, da se tudi predstavite, da bomo videli, odkot prihajate. Hvala, gospod predsednik. Sem predsednik Evropske zveze kmetov. Hvala za to, da lahko prispevam k tej razpravi. Treba je povedati več stvari. Prvič, ustrezno moramo opredeliti izpust toplogrednih plinov, pri tem pa ne upoštevamo tega, da je večina živinoreje na področjih, kjer so travniki. In ti travniki za, vključujejo oglik in hranijo oglik. In teg, to, to se ne upošteva, ko se računajo izpusti za živinorejo pa bi to morali upoštevati. In če bi to upoštevali, potem bi to zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov za približno 30 do 50 odstotkov, odvisno od tega, kakšen sistem proizvodnja se uporablja. V Združenem kraljestvu je govornik povedal, da je uporabljal podatke iz Združenega kraljestva, ampak ne upošteva tega, da 60 odstotkov ozemlja v Združenem kraljestvu je primernega za travnike in tam ni mogoče vzgajati rastlin. Če bi vsi bili vegetarijanci, potem ne bi mogli nahraniti sveta. Imamo teh 60 odstotkov na Irskem, naprimer, tako da prihajam sam, pa je takšnega ozemlja še več. Tam je takšnega ozemlja 80 odstotkov. 80 odstotkov ozemlja je primernega samo za živinorejo, za govedorejo in za ovčerejo. Pri tem ne upoštevamo tudi tega, da če se premaknemo iz mesne prehrane v vegetarijansko prehrano, potem z obdelovanjem zemlje sproščamo oglik. Če pa imamo trajne travnike, kakor naprimer to velja za območja, za živino rejo, imamo velike sposobnosti glede shranjevanja oglika. Hvala lepa, to je zelo pomemben prispevek. Hvala lepa. Izvolite. Merci, euh, Pierre Chevalier. Hvala lepa. Sem Pierre Chevalier, predsednik Nacionalne federacije za govedorejo. Hvala da ste organizirali to razpravo o podnebnih spremembah o, in politiki prehrane pred vrhom v Köbenhavnu. Kakovost govornikov je bila zelo visoka. In mislim, da danes v Evropskem parlamentu moramo ločevati med Evropo in drugimi večjimi kontinenti, ki proizvajajo goveje meso. V Evropi proizvajamo goveje meso na področjih, kjer se krave 80 odstotkov svoje prehrane dobijo na travnikih in ti travniki služijo za skladiščanje oglika. Če primerjamo to z preostalim svetom, glede potrošnje govedine, imamo v Franciji dva zrezka oziroma dva dneva, ko jemo meso na teden, torej jih je pet brez mesa. Povprečna potrošnja je 15 kg mesa v Evropi, 60 v Južni Ameriki in 50 v Združenih državah. Zato mislim, da je bistvo te razprave to, da analiziramo politiko prehrane in podnebne spremembe in da to uporabimo za Evropo, ne pa da to mešamo z dogajanjem po svetu. Živinoreja je zelo obsežna v Evropi in svojo zemljo zelo previdno in ustrezno obdelujemo. Imamo travnike v, na Irskem, v Franciji. Bogata je tudi pridelava mleka in to je zelo pomembno, kar zadeva podpiranje družbe in ustrezno upravljanje z zemljo. Zato mislim, da ne smemo stvari pomešati in ločevati med tem, kar se dogaja v Evropi in drugod po svetu. Naslednji je Viktorijo Prodi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gre za zelo zanimivo temo. Vsekakor pa gre tudi za vzpostavitev ravnotežja. Zemlja vsebuje določeno količino oglika in ta količina je dvakrat tako visoka kot količina oglika v ozračju. To je izjemno pomembno in tega nikakor ne smemo pozabiti. Problem se pojavi, ko živinoreja temelji na uporabi izdelkov, ki jih je prav tako potrebno pridelati, kot recimo um, z uporabo koruze. 8 kg koruze je potrebno za proizvodnjo 1 kg mesa. Torej si ne smemo zatiskati oči. Skupaj moramo najti ravnovesje, ki bo optimalno ravnovesje tudi za obdelovalno površino. Po drugi strani pa moramo določiti tudi površine primerne za živinorejo. Najlepša hvala. Caroline Lucas. Caroline Lucas. Iz Združenega kraljestva. Hvala lepa, da prihajam iz. Združenega kraljestva. Sem članica zelenih. Pozdravljam današnjo razpravo in veliko od nas si nas že, si nas že dolgo prizadeva za to, da bi o emisijah zaradi živinoreje razpravljali. In vesela sem, da to jemljemo resno. Imam eno vprašanje in en komentar. Vprašanje zadeva prvega govornika. Rekel je, da otroci mlajši od pet let potrebujejo nekaj mesa, zato da bi imeli uravnoteženo prehrano. Zanima me, kakšni so znanstveni podatki za to, kaj ti sama menim, da bi bilo morda nekoliko težje imeti uravnoteženo prehrano brez mesa, ampak je mogoče tudi pri otrocih mlajših od pet let. Zanima me, kakšni so znanstveni podatki za to. Druga stvar pa je, da bi uporabila frazo, ki ste jo uporabili tudi sami. Govorili ste o situaciji, kjer dobimo oziroma zmagamo vsi. Če zmanjšamo potrabo mesa, je to dobro za naše zdravje in za podnebje. Če želim, lahko predlagam, situacijo, ker zmagamo vsi podnebje in zdravje, tudi za zdravje živali, dobrobit živali. In vemo, da je bolj intenzivna živinoreja takšna, da slabo vpliva na dobrobit živali. Želim tudi to predlagati. In na koncu še, prejšnji govornik je govoril o stopnjah pretvorbe žit, ki gredo v proizvodnjo in meso, ki ga dobimo ven. V luči vedno večjega števila prebivalcev je jasno, da ne bomo mogli nahraniti vseh ljudi z prehrano, jo, kot jo imamo na zahodu, ampak da bomo morali prejiti na manj. Na prehrano, ki manj temelji na mesu, kajti tako preveč porabimo preveč sredstev. Hvala. Ja, yeah, Hvala. Prosim. Oui, bonjour, je suis parlementaire belge. Pozdravljeni, sem poslanka iz Belgije. Prihajam iz skupine zelenih. Mislim, da je pomembno razmisliti o skupni kmetijski politiki v kontekstu te razprave. Kajti na kmetijskih področjih moramo ujeti ravnotežje med živinorejo in poljedelstvom. Živinoreja potrebuje travo, travnike in oni proizvajajo tudi gnojila za poljedelstvo. Mislim, da je prehrana, mesna prehrana, zelo pomembna. Zanima me, ali bomo imeli skupno kmetijsko politiko, ki bo podpirala ekstenzivno živinorejo na travnikih ali intenzivno živinorejo. Naprimer, na podlagi uvoza rastlinskih beljakovin. Videti moramo, da obstajajo različni načini kmetovanja. Če imamo kmetovanje, ki temelji na zemlji, na vsaki strani oziroma v vsakem pogledu, potem si to želimo za Evropo. Prosim. Um, Hvala. Sem Fitzpatrick iz Zveze mladih kmetovalcev. Dve točki. V zvezi s prvim govornikom, ali lahko več poveste o vsebnosti nasičenih maščob, ki ste jih omenjali pri uživanju mesnih izdelkov? Mislim, da se nihče ne stri, ni tukaj, ki se ne strinja z vami. Medtem ko rečem, da če sedemkrat na dan jemo hamburgerje, da je to slabo. Ampak mislim, da imamo probleme pri proizvodnji, ne pri porabi. Zanima pa me, ali imate še kakšne informacije o tem, kako bi sprememba prehrane v živinoreji lahko vplivala na cene za kmete. Hvala. Ja. Naslednji govornik. Hello, my name is Sebastian. Hvala, sem Sebastian Taš iz Evropske zveze vegetarijancev. Slišali smo izjavo, da bi morali vsaj nekoč v življenju jesti meso. Želim pa še sam prispevati k temu. Največje združenje dietetikov in nutricionistov na svetu pravi, da celo dobro uravnotežena veganska prehrana in vegetarijanska prehrana sta zadostni tudi v nosečnosti za mlade otroke in tako naprej. Torej, tudi če v celoti vedno izpustimo mesne izdelke, lahko živimo zelo zdravo. Hvala. No. Hello, my name is Kun Bukart. Pozdravljen sem Kun Bukart in zastopam Združenje proizvajalcev soje. Želim povedati nekaj, kar smo do sedaj izpustili in sicer z vidika potrošnika. Kaj lahko potrošniki storijo za to, da bi se premaknili iz tega bolj, iz te bolj preh, prehrane, ki temelji na mesu, na prehrano, ki je bolj uravnotežena? Smo proizvajalci soje v Evropi in zagotavljamo praktične rešitve, naprimer alternative za mleko, alternative za mesne izdelke in tako naprej. Imajo dober okus imajo malo nasičenih maščin, maščob in so dobre za holesterol. Doktor je predstavil praktično rešitev za probleme. Izdelki, ki jih imamo, imajo manjši vpliv v smislu CO2. V zvezi z mlekom, naprimer, je, so izpusti petkrat manjši. Pri proizvodnji mesja je to razmerje faktorja 10. Če proizvajamo torej manj mesa, imamo manj izpustov. Manj se to vpliva, manj to vpliva tudi na uporabo zemlje in na porabo vode. Vprašanje je, ali lahko torej najdemo praktične rešitve na področju hrane in da potrošniku zagotovimo ustrezne odgovore. Odgovor je da. Odgovori so že na policah. Ne glede na to, kaj menite o tej politiki, imamo že ustrezno zakonodajo, ki bi lahko pomagala potrošnikom dostop, zagotoviti dostop do teh izdelkov. Hvala. Najlepša hvala. Sem predstavnik socialistov in demokratov. Vse, kar potrebujemo, je dovolj hrane dovolj živil. Kakšno bo stanje leta 2030, ko bom star 74 let? Ali bomo takrat jedli samo še tablete? Okay, Dobro, kako bo izgledal obrok leta 2030? Mogoče bi to vprašanje morali zastaviti kasneje Paulu McCartneyju. Naslednji, prosim. To je vesela urica. Imamo globalno segrevanje, vprašati pa se moramo, zakaj je prišlo do globalnega segrevanja, zakaj je bila Zemlja pravzaprav eh, toplejša pred tisoč, dva tisoč leti. Zemlja se segreva v zadnjih desetih letih, to je znanstveno dejstvo. Gospod predsednik, naj rečem le eno. Na začetku ste dejali, da so nekateri skeptiki glede globalnega segrevanja in pravite, da ti ljudje ne priznavajo dejstev. Ampak mislim, da si bi morali tudi vi ogledati dejstva. Gospod McMillan Scott je dejal, da je bil na letališču, tudi to je šala. Kot eh, protest eh, oziroma v znak protesta bomo predstavniki neodvisne stranke eh, Združenega kraljestva organizirali piknik na trgu Luksemburg tukaj v Bruslju. No Uživajte in upam, da to meso ne bo imelo nobenih posledic za vaše zdravje. Hvala lepa. Uh, Joyce, De Joyce De Silva je moje ime. naj povem samo, da statistike organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano kažejo, da se bo živinoreja do leta 2050 podvojila in to je nesprejemljivo, kajti veliko pridelkov trenutno uporabljamo za krmo. 92 odstotkov soje se uporablja za krmo. Hkrati uporabljamo več žit tudi za proizvodnjo biogoriv in zato imamo manj hrane. Veliko ljudi gre v posteljo lačnih, medtem ko mi hranimo naše piščance eh, ali pa krave in prašiče. Medtem ko imamo mi jajca in se vozimo z avtomobili, ti ljudje nimajo ničesar. Rada bi podprla Caroline Lucas, ki je govorila o dobrem počutju živali. dve tretjini živali, ki jih proizvajamo z namenom proizvodnje hrane, eh, se redi v industrijskih eh, oziroma na industrijskih kmetijah in tam je situacija za živali nesprejemljiva. Ko gre za pašnike, imamo tudi učinek shranjevanja oglika. Na ta način so tudi živali eh, bolj vesele in se boljše počutijo. Hkrati pa na ta način prispevamo tudi k ohranitvi planeta. Hvala lepa. Naslednji govornik sledi tistemu, ki bo organiziral piknik danes na trgu Luksemburg, Chris Davis namreč. Ali želiš besedo? si namreč zadnji na seznamu, preden predam besedo našim govorcem. Vidimo, kako eh, zelo privlačen je ta piknik na trgu Luksemburg. Upam pa, da vaš prispevek ne bo šel v tej smeri. Hvala lepa. In hvala lepa tudi mojemu kolegu Polo Natelo, ki prihaja iz moje regije, da je ostal tukaj tako, da ga bom lahko užalil. Del te razprave je umeten, ali si vegetarijanec ali pa ješ meso. No, pravzaprav jemo vsi tako meso, kakor tudi zelenjava. In dobri razlogi obstajajo, zakaj naj bi okrepili živinorejo po svetu in zakaj bi jo bilo potrebno tudi omejiti. Najprej bi se rad eh, opravičil za izobraževalni sistem na jugozahodu Anglije. Zato, da imamo danes tukaj predstavnika, ki pravi, da je bila zemlja v preteklosti še toplejša kot danes. Rad bi se tudi opravičil za to, da mesti, ki jo predstavljamo z gospodom Nastalom, namreč Manchester in Liverpool, da se ta mesta precej razlikujejo, kar zadeva pričakovano življensko dobo ljudi. In to je povezano tudi z načinom prehrane. Veliko ljudi namreč uživa hrano, v kateri je odstotek maščob izjemno visok. To vodi v bolezni srca in v žiljah, hkrati pa v nižjo pričakovano življensko dobo. Mislim, da imajo revni v Manchesteru ravno tako pravico do daljše življenjske dobe, kakor tudi bogatejši. In žal mi je, da neodvisna stranka Združenega kraljestva meni, da je to šala. Yeah, Hvala lepa. Mislim, da smo slišali zelo zanimive prispevke. Sedaj pa bodo odgovorili naši panelisti in sicer za dve, tri minute. Najprej Kriton, želiš odgovoriti ali si zadovoljen s pripombami? Uh, ne. Rad bi dodal le, da je zelo pomembno, kako je živinoreja organizirana. To je pomembno za našo kulturo. Veliko smo že spremenili. Hkrati pa Veliko faktorjev v naši kulturi povzroča segrevanje ozračja. Žal mi je, da tega nisem dodal svojemu govoru, kaj ti gre za zelo pomemben element. Hvala lepa. Merit McGuinness. Proizvodnja hrane, kmetijstvo. Ne bom tako kratka kot Kriton, torej prosim za nekoliko potrpljenja. Prispevki so pokazali, da imamo vsi svoje mnenje, Chris Evans je prejšnji teden dejal, da ne je mesa in mislim, da je imel zelo pravičen prispevek. Verjamem, da imajo ljudje različne načine prehranjevanja in da se o podnebnih spremembah in povezavi leteh s prehrano ukvarjamo v višjih slojih in želim si, da temu ne bi bilo tako. Vendar pa mislim, da ne bomo dosegli napredka, če bomo na zadeve gledali preveč osko. Sama prihajam iz odbora za kmetijstvo in Evropska unija ima zelo stroge smernice, kar zadeva kmetijstvo. V Ženevi ravno v tem trenutku nadaljujejo z načelom prostega trga. Tisti, ki imamo dovolj denarja, ne plačujemo dovolj za pridelke, ne nagrajujemo dovolj kmetovalcev gre za dimenzijo javnih dobrin, javnih storitev in dokler se to ne bo spremenilo, bodo kmetovalci proizvajali vedno več in več in zaslužili vedno manj in manj. Smo v udobni sobi Evropskega parlamenta in tukaj bomo gostili gospoda, ki ne jeme sa, ki pa si lahko s svojim denarjem kupi karkoli želi. Mi, izvoljeni politiki, pa moramo poskrbeti za ustrezno politiko. Verjamem v zmernost, verjamem v vse, kar je bilo omenjeno, tudi to, kar ste povedali v povezavi z zapašniki. Gospa Fitzpatrick je omenila tudi raziskave. Veliko je raziskav, tako v Evropi, kakor tudi v Avstraliji, in izpuste lahko znižamo. Vendar pa mislim, da ne smemo biti ekstremisti, veganisti, vegetarijanci, sama sem zmirna. In mislim, da lahko jemo včasih tudi torte. Hvala lepa. Gospod Dangur, še vaše pripombe za tri minute. Hvala lepa. veseli me, da je bila ta razprava tako živahna in res je, da imamo vsi stališče v zvezi z prehrano, kajti vsak dan jemo in zaradi tega nas tudi zanima, kaj jemo. Vendar pa se moramo bolj zavedati okoljskih posledic naše prehrane. Spregovoril bi rad o nekaterih točkah, ki so bile izpostavljene in na nje bi rad tudi odgovoril. Najprej je tukaj pomembno vprašanje travnikov oziroma pašnikov. To je zelo pomembno vprašanje. Najpomembnejše vprašanje pa je, kakšen obseg živinoreje, ki uporablja pašnike, je še mogoč. Kako bomo lahko omogočili oziroma dovolili zemlji, da usrka določeno količino oglika, kajti če je ta živinoreja preveč intenzivna, do tega več ne pride. Govora je bilo o govedoreji in ovčereji, kaj pa piščanci in e, prašiči. Ti jedo žitarice ali pa sojo, odkot pa prihajajo ti izdelki. Zato potrebujemo poljedelstvo, da pridelamo krmo za piščance in prašiče. Torej ne govorimo zgolj o govedu in o ovčereji, govorimo o vseh vrstah živali. Slišal sem zelo pomembne pripombe tukaj iz sprednje vrste, da moramo vsem zagotoviti pravico do zdrave hrane. Smo razmeroma premožni smo dovolj izobraženi in si lahko izberemo zdravo hrano. Nekateri pa teh možnosti nimajo in to ni prav. Ljudje imajo namreč pravico do zdrave hrane in do zdravega načina življenja. Seveda se je potrebno ukvarjati z živinorejo in z znižanjem izpustov pri živinoreji. Seveda lahko zagotovimo tudi določeno vrsto krme in na ta način znižamo izpuste, kar je zelo pomembno. In še zadnji odgovor vegetarijancem, ki niso bili najbolj navdušeni nad mojimi pripombami. Mislim, da je potrebno razlikovati med mesom in mlekom. Mislim, da je potrebno razlikovati tudi med razvitimi in razvijajočimi se državami. Poleg tega pa je seveda potrebno razumeti, da lahko zapolnimo svoje potrebe v razvitih državah brez mesa, vendar pa v uh, revnejših državah to ni mogoče. Kaj ti prehrambena vrednost živil je pogosto tako slaba, da na ta način nikakor ne moremo pokriti potreb razvijajočih se otrok. Za otroke pač veljajo drugačna pravila. prosil bi Evropski parlament, da to vzame resno, da resno obravnava to temo, kaj ti ne moremo reči, v redu je. To bomo rešili s prometom, izdelali bomo avtomobile brez izpustov in vse bo lepo in prav. Ne, mislim, da se moramo osredotočiti na vse sektore in jaz nikakor ne želim biti tisti, ki bo dejal, da nisem niti poskusil. Hvala lepa. Ja, yeah, Hvala lepa za to živahno razpravo. Sedaj imamo odmor za kavo. Potem pa vas vabim, da se ob 11.30 ponovno zberete v tej dvorani in prešli bomo na drugi del današnjega posveta. Torej, vidimo se čez 15 minut. Ni pa dovoljeno, da kavo prinesete s seboj v pokrožno dvorano. nochmal hier. So. Ladies and gentlemen. Dame in gospodje, dobrodošli ponovno pri današnjem posvetu o globalnem segrevanju in politiki prehrane. Upam, da ste imeli dober odmor za kavo, da ste malce poklepetali, sedaj pa smo se ponovno zbrali, da prisluhnimo naslednjim gostom. V veliko čast in veselje mi je, da vam predstavim Oliverja de Hütarja, ki je posebni poročevalec Združenih narodov o pravici do zadostne količine hrane. Velikim veseljem pričakujemo vaš prispevek glede tega, kaj počnejo Združeni narodi na tem področju. Z veseljem pa bomo prisluhnili tudi vašim nasvetom. Beseda je vaša. Thank you, madam chair. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Zelo hvaležen sem, da ste me povabili na ta posvet v Evropskem parlamentu na temo vpliva naše prehrane na globalno segrevanje. Mislim, da imamo to razpravo v pravem trenutku. V letih 2007 in 2008 smo imeli krizo na področju prehrane in zaradi tega je sedaj pravi čas, da razmislimo o spremembi našega kmetijskega sistema. Pred nami so velike spremembe. Neposredne naložbe v kmetijstvo, kmetijstvo so narasle na 3 milijarde ameriških dolarjev v obdobju 2005 do 2007 in sicer se je ta številka povečala za 600 milijonov ameriških dolarjev v 90-ih letih. To lahko vpliva tudi na zmanjšanje revščine. Zakaj je prehrambena industrija v takšnih težavah? Zaradi tega, ker so bile naložbe v 80-ih letih nezadostne. Ne gre zgolj za vprašanje, koliko sredstev bomo vložili v kmetijstvo, ampak gre tudi za vprašanje, kateri tip kmetijstva bomo izbrali kako bo to vplivalo na dobiček in kakšne bodo okoljske posledice. Vlade se dan danes vedno bolj zavedajo povezave med podnebnimi spremembami in pa varno oskrbo s hrano. To smo videli v vzhodnji Afriki, Indiji in pa regijah osrednje Amerike, ki jih vsako leto prizadene fenomen El Niño. Zaradi podnebnih sprememb se že pojavljajo težave z zadostitvijo potreb po hrani. V podsaharski Afriki, pa tudi v delih Azije, podnebne spremembe vplivajo na padavine, zaradi tega je več suš in hkrati to vpliva tudi na povprečno temperaturo. Manj sveže vode je na voljo za kmetijsko proizvodnjo. V Južni Afriki se bi lahko pridelek iz kmetijstva znižal za 50 odstotkov med leti 2000 in 2020 in sicer zaradi sprememb v temperaturi. Naša proizvodnja kapaciteta se bo znižala za vsaj 3 odstotke do leta 2080 v primerjavi z letom 2000 posod po svetu in do 16 odstotkov, če oglikovo gnojenje ne bo obrodilo pričakovanih sadov. Te izgube bodo največje v Afriki in pa Južni Ameriki. Čeprav so te napovedi precej pesimistične, je še vseeno možnost za optimizem. Namreč te napovedi ne vključujejo ekstremnih vremenskih pojavov, kot so padavine in suše. Poleg tega ne upoštevajo tudi na rastočih, rastoče morske gladine. Zavedati se moramo tudi, da se talijo ledeniki, recimo v Himalaji, kar lahko vpliva na poplave in pa tudi na dostop do vode v Južni Aziji in Afriki. Več kot milijarda ljudi bo zaradi tega prizadetih do leta 2050 in za 30 odstotkov se bo znižal pridelek v osrednji in južni Aziji do leta 2050. Kmetijstvo je žrtev podnebnih sprememb, hkrati pa je tudi krivec za podnebne spremembe. Zaradi tega je pomembno upoštevati podnebne spremembe, ko govorimo o neposrednih naložbah v kmetijstvo če uporabljamo netrajnostne oblike kmetijstva, z tem globalno segrevanje zgolj še krepimo. Moderno kmetijstvo prispeva 14 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov. Poleg tega prihaja tudi do krčenja gozdov z namenom pridelovalne površine in to prispeva še dodatnih 19 odstotkov. Gozdovi namreč igrajo pomembno vlogo pri zajemanju in skladiščenju CO2. -ja. Namreč skladiščijo kar 45 odstotkov oglika. Vendar pa ne smemo pozabiti, da potrebujemo varno oskrbo s hrano. Gre za našo zmožnost, da prehranimo celoten planet. Vendar pa je potrošnja deloma odgovorna tudi za situacijo, v kateri se danes nahajamo. Namreč hrana, ki jo uživamo, vpliva tudi na proizvodnjo hrane. Zaradi tega prihaja do intenzivne živinoreje, zaradi tega, ker potrebujemo več eh, mesa in do hudih učinkov na okolje. Gnojila predstavljajo 38 odstotkov toplogrednih plinov, ki prihajajo iz kmetijstva, živinoreja pa 31 odstotkov. Študija organizacije FAO je pokazala, da če upoštevamo krčenje v gozdov z namenom pašnikov, potem živinoreja prispeva kar 18 odstotkov k izpustom toplogrednih plinov in to je dvakrat toliko kot promet. Poleg tega pašniki predstavljajo kar 70 odstotkov celotnih kmetijskih površin in kar 30 odstotkov celotne površine zemlje. In hitro širjenje pašnikov je eden izmed glavnih razlogov za krčenje gozdov, še prav posebej na področju Amazonke. To nikakor ni dobra uporaba naravnih virov, ki so izjemno omejeni. Program Združenih narodov za okolje je objavil poročilo na temo vloge okolja pri preprečevanju nadaljnih kriz, kar zadeva oskrbo z hrano. Če bi znižali uživanje mesa v industrializiranem svetu in sicer do leta 2050 na 37,4 kg v primerjavi z ravnjo v letu 2000, potem bi imeli na voljo 40 milijonov ton žitaric na leto več za prehranjevanje ljudi. Namreč do leta 2050 se bo 1,573 milijonov ton žitaric uporabljalo za krmo oziroma v neprehrambene namene in kar 1,45 milijona ton za krmo. To pa bi pokrilo potrebe 4,35 milijard ljudi. Poleg tega živinoreja uničuje zemljo in zaradi tega prihaja do erozije, ki jo povzročata veter in voda. Govedoreja oziroma govedo se je povečalo od 720 milijonov v 50 letih na 1,5 milijarde v letu 2001, tako kažejo statistike FAO. Poleg tega pa se je število ovac in pa konc povečalo za 1,4 milijarde na 1,75 milijarde. To pomeni, da je prišlo do degradacije 20 odstotkov do zemeljske površine in sicer zaradi preintenzivne živinoreje. Poleg tega živali, ki se gojijo v industrializiranih državah, porabijo 5 kalorij več v količini krme, kot pa jih je potrebnih za proizvodnjo mlečnih izdelkov. V Indiji je ta stopnja 1,5 kalorije. Zavedati se moramo tudi, da je živinoreja pomembna za prihodek revnih ljudi. Zato se moramo zavedati, da obstajajo razlike v proizvodnji mesa in v načinu, kako proizvodnja mesa in uživanje mesa vpliva na mednarodno skupnost in na zagotavljanje varne oskrbe za hrano. Pri tem je potrebno upoštevati izpuste toplogrednih plinov, potrebno je upoštevati degradacijo zemlje in tako naprej. Namreč vpliv je različen glede na različne načine proizvodnje mesa. Zastaviti si moramo torej različna vprašanja, tako kar zadeva proizvodnjo, kakor tudi kar zadeva potrošnjo. Jasno je, da ne moremo oblikovati kvantitativnih ciljev, kar zadeva proizvodnjo hrane. Recimo, potrebo, da naj bi proizvodnjo mesa povečali za 200 milijonov ton, zato da bi dosegli 470 milijonov ton v leto 2050. To je eden izmed ciljev, ki jih je oblikovala skupina strokovnjakov na visoki ravni in sicer Agencije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano. Dame in gospodje, pozdravljam razpravo, ki jo imamo danes v Evropskem parlamentu. Človekove pravice lahko napredujejo le, ko odstranimo tabuje. Ko si posamezniki drznijo zastaviti vprašanja, ki si jih večina ljudi ne bi upala zastaviti. Zaradi tega se toplo zahvaljujem predsedniku Buzeku in podpredsedniku Makmiljeno Skotu za organizacijo tega posveta in veselim se že sodelovanja z Evropskim parlamentom na tej temi v prihodnosti. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala, gospod diskuter. Tisti, ki ga ne poznate, Ne vam povem, da nisem posebni poročevalec za pravico do hrane v okviru Združenih narodov, ampak da je tudi ustanovitelj in koordinator Evropskega omrežja neodvisnih strokovnjakov za temeljne pravice in direktor Mednarodnega centra za učenje človekovih pravic na univerzah. In zato se vam lepo zahvaljujem za vašo zelo jasno predstavitev, ki kaže, da je pravica do hrane dejansko človekova pravica. Dame in gospodje, zdaj pa bomo imeli zelo kratek odmor, samo toliko, da govorniki eh, zasede svoja mesta na odru. Samo nekaj sekund. Hvala. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. You know, Uh, zdaj pa preidimo še na zadnji del današnjega dogodka in sicer sta se nam pridružila dva glasna zagovornika tega, da bi jedli manj mesa. Oba sta vegetarijanca in uh, prvi govornik v tem zadnjem delu je dr. Rajenda Pačauri. Vsi, ki se ukvarjamo z okoljem in se posvečamo vprašanju podnebnih sprememb, poznamo gospoda Pačavrja, ki je legenda in eh, predsednik medvladnega foruma za podnebne spremembe. Doktor Pačavri, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Veliko veselje in čast mi je, da sem lahko tukaj. Dame in gospodje, poslanci in poslanke, predstavniki medijev, prijatelji, kolegi in kolegice. Res mi je v veliko čast, da sem lahko z vami ob tej priložnosti in da imam možnost spregovoriti o nečem, kar je po mojem mnenju ključnega pomena za prihodnost človeštva in za dobrobit vseh vrst na tem planetu. Osebno sem prepričan, da je problem podnebnih sprememb zdaj dosegal take razsežnosti, da ga nikakor ne moremo več ignorirati. Vsak čas se bo začela konferenca v Kopenhavnu prihodnji teden in upamo, da bomo dosegli močan dogovor, močan sporazum in da bodo vse države, ki lahko prispevajo k spremembam, ne samo kar zadeva prilagajanje na podnebne spremembe, ampak tudi kar zadeva omilitev podnebnih sprememb, da eh, bodo vse države prispevale k temu, da bomo res nekaj spremenili. Poleg tega, kar lahko ukrenejo vlade in kar lahko ukrenejo nacionalne države, lahko mi kot ljudje, kot člani družbe eh, sami naredimo marsikaj. Mahatma Gandhi Eh, je imel zelo pomembno načelo v življenju in eh, rekel je, da moraš utelešati spremembe, ki si jih želiš na svetu. In eh, ko so ga spraševali, kakšno je njegovo sporočilo ljudem okrog njega, je rekel, moje življenje je moje sporočilo. In zato sem prepričan, da moramo ukrepati, da bi omilili ta vse večji problem podnebnih sprememb, kajti gre za izziv, ki bo vplival ne samo na naše otroke in vnuke, ampak tudi z na nas tekom našega življenja. E, v svojem prispevku bi se rad osredotočil na dejstvo, da je živinoreja sektor, kjer lahko pridemo do korenitih sprememb. Ne predlagam nečesa radikalnega, nečesa, kar bi morali narediti čez noč, ampak če se podamo na določeno pot, na kateri bomo zmanjšali eh, emisije iz eh, tega specifičnega sektorja, eh, lahko dejansko dosežemo spremembe. In zakaj bi se morali osredotočiti prav na ta sektor? 80 odstotkov emisij iz kmetijstva pravzaprav prihaja iz živinoreje. In eh, ugotovljeno je bilo, da približno 18 odstotkov vseh eh, emisij toplogrednih plinov iz človeških eh, dejavnosti Eh, in eh, tukaj v košarici toplogrednih plinov so tudi določeni plini, ki imajo zelo kratko obdobje, ko so obstojni v atmosferi, torej eh, velik delež. Tukaj predstavlja oglikov dioksid iz kmetijstva. 37 odstotkov predstavlja metan, 65 odstotkov pa dušik. Eh, živinoreja ima velik vpliv na okolje, kot kaže poročilo organizacije FAO. Eh, ta sektor predstavlja enega od eh, najpomembnejših dejavnikov v podnebnih spremembah in na to se moramo osredotočiti tudi, ko govorimo o degradaciji tal, kajti to je pogosto povezano s kmetijstvom, pa tudi, ko govorimo o podnebnih spremembah in o nesnaževanju zraka. Pogosto je s tem povezana tudi zguba biotske raznovrstnosti in uh, pomankanje vode. Torej, živinoreje je nedvomno največji antropogeni porabnik zemlje, kajti predstavlja 70 odstotkov vseh kmetijskih površin in 30 odstotkov eh, površine celotne zemlje. Prav tako je res, da je v zadnjih desetletjih kar nekaj držav začelo prizadevanja, da bi povečali proizvodno eh, živinorejskih izdelkov. Naprimer, 70 eh, odstotkov nekdanjih območij amazonskega gozda predstavljajo kmetijske površine in ni še tako dolgo, ko so nekatere države v Južnji Ameriki trpele zaradi velike krize v eh, zunanji menjavi in eh, odločile so se, da to rešijo z ve, intenzivno proizvodnjo govedine. In eh, to je pripeljalo do deforestacije številnih območij, ki so bila preoblikovana v pašnike za govedino in drugo živino. Naj vas opomnim tudi na uh, intenzivno porabo vode v tem sektorju. Naprimer, eh, za proizvodnjo kilograma pšenice potrebujemo 1300 litrov vode, za riž 3400 litrov, za perutnino 3900 litrov, za mm, svinjino 4800 litrov, za govedino pa 15500 litrov. Torej, v svetu, na katerega vedno bolj vplivajo podnebne spremembe, eh, bomo priča tudi pomankanju vode v številnih delih sveta in eh, naše raziskave kaže, da bomo samo v Afriki do leta 2020 imeli 750 eh, milijonov ljudi, ki bodo živeli zaradi, trpeli zaradi pomankanja vode povezane, povezanega z podnebnimi spremembami. In eh, torej, ko govorimo o živinoreji, moramo tukaj upoštevati tudi pomankanje vode. Vse to pa je potrebno videti tudi v luči dejstva, da je vedno več ljudi po svetu, ki so podhranjeni, ki ne dobijo dovolj hrane. Eh, veliko žitaric, ki se danes proizvedejo, pa je namenjenih za proizvodnjo mesa in eh, drugih izdelkov povezanih z živinorejo. Če to ne bi bili, bilo tako, potem bi lahko uh, velik del teh žitarjih prispeval k boljši pr, uh, varnosti prehrane in boljši oskrbi s prehrano po celem svetu in bi, ljudje bi bili bolje prehranjeni. Uh, kar nekaj, kar velik odstotek žitaric in soje se porabi eh, za eh, krmo, več kot 90 odstotkov in to niso zanemarljive številke. Naj vam povem tudi, da je potrebnih več kot 10 kg krme in to so pravzaprav žitarice za proizvodnjo enega kg govedine. Če si pogledamo primerjavo s sojnimi nadomestki, eh, za tofu je potrebnih deset od, desetkrat manj emisij kot za primerljiv izdelek iz govedine. Ravno tako pa manjše uživanje mesa ima tudi eh, pozitivne učinke na zdravje in ko se pogovarjam s strokovnjaki po svetu, pogosto povdarjam, da bo zmanjšanje uživanja mesa koristno tudi za zdravje ljudi in za zdravje planeta. In zelo me veseli, da sem eh, pred nekaj meseci govoril tukaj v Belgiji, v Gentu, kjer so začeli gibanje, katerega cilj je, da bi bil en dan v tednu dan brez mesa. In eh, zagovornik tega je tudi Sir Paul McCartney in eh, že nekaj časa spodbuja podobna prizadevanja, da bi torej en dan v tednu imeli dan brez mesa. Eh, danes imamo 20 milijard eh, živali, ki jih redimo eh, za prehrano ljudi. In številke so se povečale kar nekajkrat v primerjavi z obdobjem pred 50 leti in mislim, da so bili naši predhodniki zelo zdravi. Zato mislim, da ni razloga, da trdimo, da je uživanje mesa eh, Eh, ključnega pomena za zdravje ljudi. Pravzaprav, ko kadarkoli se soočam s to trditvijo, eh, potem ljudem vedno pravim, da naj se obrnejo na dva eh, strokovnjaka, oziroma na dva strokovnjaka, ki zelo dobro uspevata brez mesa. To so strokovnjaki, ki se imenujejo konji in strokovnjaki, ki se imenujejo sloni, ki jim gre zelo dobro brez mesa. Ravno tako, pa je tudi veliko zelo vidnih osebnosti v skozi zgodovino eh, živelo od vegetarijanske prehrane. Naj vam dam nekaj citatov. Albert Einstein je povedal, da nič ne bo koristilo človeškemu zdravju in izboljšanju preživetja na zemlji kot eh, razvoj vegetarijanske prehrane. In to danes potrduje potrjuje tudi številne razprave, ki so objavljene in eh, nedvomno bomo slišali tudi kaj več o tem. Eh, ravno tako je Tolstoj povedal, da če si res prizadevamo za um, življenje polno vrlin, potem je prvo dejanje tukaj, da se odrečemo živalski prehrani. Eh, pa tudi Paul McCartney je dejal, da vegetarijanstvo eh, na, e, v enem koraku poskrbi za številne stvari, za ekologijo, za revščino in za krutost. Eh, skratka, gre za zelo učinkovit ukrep, s katerim lahko vsi prispevamo k temu, da bomo prihodnje generacije obvarovali pred podnebnimi spremembami. Samo še nekaj zaključnih besed, če mi dovolite. Če bomo nadaljevali po poti, na kateri smo danes in eh, počeli vse tako kot doslej, potem bodo, bo vpliv podnebnih sprememb, kot sem povedal tudi pred Združenimi narodi in eh, septembra letos, bo to pripeljalo do prekinitve življenja z ekonomskega in socialnega vidika v številnih delih sveta. Moja ocena je, da približno ducatu držav grozi, da bodo eh, režimi propadli in če se to zgodi, bo to seveda vplivalo na vse sektore človeške družbe, kajti propadle države so tiste, kamor se izvažajo nelegalne druge, nelegalno orožje in odkuder prihajajo nelegalni priseljenci. In zato se moramo zavedati, da smo vsi prebivalci planeta Zemlje in če želimo zaščititi podnebje te Zemlje in stabilizirati eh, segrevanje ozračja, da to ostane pod dvema stopinjama Celzija, potem moramo uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo, zato da eh, omejimo emisije. Eh, in eh, mislim, da bi zmanjšanje uživanja mesa bil zelo eh, učinkovit korak na tej poti. Najlepša hvala. Thank you, uh, Regenda, very much indeed. And... Najlepša hvala, dr. Pačauri, za vse, kar počnete. Dejal sem že, da je dr. Pačari legenda, Sir Paul McCartney pa je več kot legenda, je super zvezdnik. In prekinil je evropsko turnejo, včeraj zvečer je nastopal v Hamburgu, danes je prišel v Berlin in potem prišel k nam. In zelo sem mu hvaležen, ne samo zato, da je tukaj, ampak zato, da namenja svoj čas in svojo energijo nečemu, v kar trdno verjamem in v kar trdno verjamem tudi jaz. In to je, da lahko vsi kot posamezniki nekaj prispevamo k preprečevanju podnebnih sprememb s tem, da jemo manj mesa. Uh, Pol je avtor najbolj popularne pesmi na svetu, yesterday, torej včeraj, danes pa bo govoril o jutrišnjem dnevu, o jutrišnjem dnevu za vas in za vaše otroke. Sir Paul McCartney. Thank you. Um, thank you for having me here today. Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste me sprejeli medse danes. Govorim v imenu kampanje, ki smo jo začeli v Združenem kraljestvu, ki se imenuje Ponedeljek brez mesa. Naj povem, kako sem se prvič srečal s to kampanjo. To je bilo potem, ko sem prebral zgodbo o poročilu Združenih narodov, ki je bilo izdano leta 2006 in to je bilo poročilo, ki se je imenovalo Dolga senca živinoreje. In tisto, kar me je zanimalo, je, da te študije niso napisali vegetarijanci. Če bi ga napisali vegetarijanci, potem bi si mislili, da ja, se jih ne morejo drugače, kot da rečejo kaj takega. Ampak eh, ne, to so napisali strokovnjaki iz Združenih narodov, ki verjetno jedo tradicionalno hrano in tudi sami jedo meso. To je tisto, kar me je pritegnilo in potem sem sam začel pisati pisma predsednikom eh, vlad in držav In eh, rekel sem, dobro, verjetno mislite, da jaz kot vegetarijanec vse čas govorim o svoji najljubši temi, ampak potem sem izpostavil, da tega poročila nisem napisal sam in da so to dejstva, do katerih in ugotovitve, do katerih so prišli združeni narodi. Od takrat se je pojavilo še veliko drugih študij in poročil in tudi New Yorkski Times in uh, Londonski Times sta to objavila na prvi strani in mislim, da je dejansko nujno na tem področju nekaj ukreniti. Zakaj je potrebno ukrepati? Kot je povedal dr. Pačauri, živinoreja proizvede več emisij toprogrednih plinov kot celoten transport, torej kot eh, avtomobili, letala, vlake in tako dalje. In eh, te smo ponavadi imeli za krivce. Eh, tega pojava, ampak eh, številke kaže, da dejansko živinoreja proizvaja več emisij. Potem je tu še deforestacija, pravijo, da vsako minuto izgine za šest nogometnih igrišč gozda ali za eh, pašnike ali za proizvodnjo hrane. Potem je tu voda za eh, Eh, proizvodnjo uh, enega burgerja je potrebno toliko vode, kot bi se nekdo štiri ure tuširal. Torej, to so zelo zanimiva dejstva in uh, zelo vesel bi bil, če to ne bi držalo, ker potem bi lahko počeli vse tako, kot smo počeli doslej in se preprosto ne bi ukvarjali s to temo. Ampak uh, res imam občutek, da je vse to res in zato sem tudi danes tukaj. Živinoreja predstavlja 8 odstotkov porabe vode na zemlji. Živinoreja pa je tudi eden največjih virov onesnaževanja zemlje zaradi odpadkov, zaradi hormonov, zaradi eh, kemikali, zaradi pesticidov in eh, gnojil, ki se uporabljajo za pridelavo krme. Tudi sama krma eh, proizvaja veliko emisij pri proizvodnji, pri transportu in tret, eh, več kot tretjina pridelanih žitaric je namenjenih za, za krmo živali, enako velja za 90 odstotkov soje. In, 40 eh, eh, kalorij fosilnih goriv je potrebnih za eno kalorijo iz um, mesnih izdelkov. Potem pa so tu še emisije uh, goveda zaradi delovanja želodcev krav vsi vemo, da so krave prežvekovalci, eh, kar eh, pomeni, da eh, pri prebavi proizvajajo metan. Vem, da vsi poznate ta dejstva, ampak eh, vendarle jih je potrebno na nje opozoriti. Metan eh, ima možnost zadrževanja 21 krat več toplote kot CO2 hkrati pa ostane v atmosferi od 9 do 15 let. In eh, torej govorimo o veliki količini metana in eh, to so eh, dejstva, ki so bila objavljena že leta 2002. Ravno tako je krave proizvedejo veliko dušikovega oksida, ki je 310 krat močnejši in ostane v atmosferi 114 let. Torej, vsi ti plini, ki eh, se proizvajajo danes, bodo še desetletja onesnaževali našo atmosfero. Kaj torej storiti? Mislim, da so ljudje zelo zmedeni glede tega, kaj lahko sami ukrenejo. Eh, žele, želijo dati svoj prispevek, želijo kaj spremeniti, ampak pravzaprav ne vedo, kaj bi lahko naredili. In zato naša kampanja pravi, da naj poskusijo s enim brezmestnim dnevom v tednu. To pravzaprav niti ni težko narediti. In uh, predlagamo torej ponedeljek brez mesa, ampak to je pravzaprav lahko katerikoli dan. Bistvo tega je in razlog, zakaj se mi zdi ta ideja privlačna, je, da je to zelo izvedljivo. Če ljudem rečeš, naj postanejo vegetarijanci, je to za veliko ljudi zelo težko, biti morajo zelo strastni in eh, prepričani, da lahko to izvedajo. Ampak, če jim rečeš, da naj se odpovedo meso samo za en dan, uh, Večinoma se ljudje čez eh, konec tedna eh, obilno najedo in potem odidejo v telovadnico ali v športni center v ponedeljek in zato jim predlagam, da tudi takrat eh, za en dan opustijo meso. Nekoč v preteklosti nismo reciklirali, danes pa je to vsakodnevni del življenja. Tudi hibridna vozila v preteklosti niso bila nikakor privlačna, zdaj pa so zelo priljubljena. Torej, ljudem moramo ponuditi nekakšen odgovor in predlagam, da bi en dan na teden brez mesa lahko zmanjšal emisije posameznika za toliko, kot če bi z avtomobilom prevozili tisoč mil. In uh, najpomembnejše je, da se vse to dogaja uh, že zdaj. Imamo primer Genta, kjer imajo dan brez mesa, tudi v Baltimoru v ZDA imajo šolski sistem, v katerem je vključenih 80 uh, eh, tisoč otrok in tudi tam imajo dan brez mesa. Na švedskem so začeli označevati živila, uh, ki. Uh, kjer je zabeleženo, koliko eh, emisij proizvedajo in na ta način imajo ljudje izbiro, kajti ljudje vedo, kakšno škodo bo podnebju povzročil posamen izdelek. In tako imajo potrošniki možnost pogledati izdelke in reči, no, morda pa ne želim kupiti tega in imajo priložnost ravnati odgovorno. Brazilija, ki je velika izvoznica uh, mesa, ima tudi nekatere dele, kjer poznajo dneve brez mesa. Pa tudi v Združenem kraljestvu imamo kar nekaj šol, ki so se pridružile tej kampanji. In eh, neka ravnateljica, s katero sem se pogovarjal, uh, mi je povedala, da je nekoliko zaskrbljena, ker eh, se boji, da bi starši bili prepričani, da eh, gre za neko politiziranje, ampak potem je povedala, da so pravzaprav zelo zadovoljni, da ni bilo pritožb otroci so navdušeni, kajti to je njihova prihodnost. In eh, vedno domnevamo, da otroci, ker so eh, majhni, da so tudi neumni, ampak niso. Razumejo, da je to njihov planet, da ga bodo nasledili in če ga bomo. Eh, pustili polnega nesnage, ga bodo morali oni očistiti. In otroci, ki sodelujejo v teh programih, to razumejo in sprejemajo idejo, da je to njihov planet kot starši si vsi prizadevamo eh, narediti, kar je najboljše za naše otroke na najrazličnejše načine. Na ta način pa moramo govoriti tudi o, o odgovornosti za prihodnost. Odgovorni smo za prihodnost eh, svojih otrok in eh, dolžni smo o tem razmišljati pomemben vidik je tudi zdravje in številne organizacije pozivajo k manjšemu uživanju rdečega mesa. Kaj torej lahko naredi eh, Evropski parlament in kaj lahko naredijo vlade po svetu? Sam predlagam, da lahko spodbudijo ljudi, da zmanjšajo uživanje mesa, kajti odpirajo se nova etična vprašanja in dejansko ni zelo etično, če ta vprašanja zanemarjamo. Ne gre več samo za osebno izbiro, gre za nekaj, kar vpliva na celoten planet in o tem moramo tudi razmišljati z tega vidika. In ko se pojavi kriza ali kadar se je pojavila kriza v preteklosti, so se parlamenti in ljudje tega lotili in to je mogoče. V Londonu pred leti ali pa v Los Angelesu, v eh, času, ko sem v Londonu jaz odraščal, so eh, no, časopisi vsako zimo objavljali fotografije smoga v Londonu in eh, zdelo se je, da to ni razlog za skrb. Pač ne vidiš, kje je roka pred tvojim obrazom, ampak ko eh, se, se je začelo zviševati število smrti in ko smo se zavedli, kakšno je eh, tveganje za zdravje, smo se odločili ukrepati in smo zrak očistili. In London je danes čisto mesto. Naprimer, Eh, kajenje na javnih mestih. Sam sem odrasel v številnih prostorih polnih dima, na vseh družinskih zabavah so vsi kadili in o tem eh, sploh nisem razmišljal. Oba moja starša sta kadila, mama je umrla za rakom in o tem eh, sam sem, nisem razmišljal, tudi sam sem zelo dolgo kadil. Ampak ko so eh, začeli kajenje povezovati z najrazličnejšimi eh, boleznimi in ko smo se zavedli eh, grožnje, ki jo predstavlja pasivno kajenje, je bilo potrebno ukrepati in zdaj vsi sprejemajo, da v tej dvorani ni dovoljeno kaditi. In naučili smo se to sprejeti, bila je to velika sprememba, ki ni bila priljubljena, ampak nekaj se je moralo zgoditi. Torej, eh, vlade in parlamenti v tem primeru lahko spodbudijo in obvestijo ljudi in jim pokažejo, kako enostavno se je odreči mesu za en dan. Še en vidik tega, kaj lahko ukrenemo, je, da pomagamo kmetovalcem. Kaj ti vedno znova se uh, govori o tem, da če bo uh, eh, proizvedenega manj mesa, da bo to vplivalo na kmete. In zato pravim, da morajo vlade in parlamenti pomagati kmetovalcem, da se bodo prilagodili novim praksam. To se je vedno znova dogajalo v zgodovini, v preteklosti. Morali smo spremeniti svoje načine, kako se stvari lotevamo. In zdaj je pravi trenutek, da uvedemo še eno spremembo. Potrebno je razložiti kmetovalcem, kaj lahko pridelujejo, eh, kako lahko še vedno dosežejo enako raven produktivnosti, ampak pač na drugačen način. Prilagoditi se je treba. Sam živim na uh, kmetiji, kjer kmetujemo organsko in ko smo se tega lotili, so vsi kmetovalci v okolici rekli, da smo nori, da to ne bo delovalo. In uh, zdaj tega ne trdijo več, zadovoljni so, ker eh, so to vrstni izdelki dosegli določeno cenovno raven in tudi mrsikdo se je sam preusmeril in tem je skrivnost. In jaz pravim, da je prvi korak ponedeljek brez mesa ali dan brez mesa in na ta način lahko ljudje spremejo to idejo. Ravno tako ta ideja pravzaprav ni nova. Podobne zadeve smo že imeli v preteklosti. Predsednik Truman je leta 1974 v um, leta 1947 v prvem javnem nagovoru na ameriški televiziji uh, govoril o krizi v Evropi in o tem, kako bo potrebno pomagati Evropi uh, pri ponovni izgradnji in da bo potrebno nameniti hrano za pomoč. In leta 1947 je predlagal, da ob torkih ljudje ne bi jedli mesa in predlagajo tudi, da ob četrtkih ne bi jedli perutnine in jajc. In eh, to se je dejansko zgodilo. Torej, pozabljamo, da so se take stvari že dogajale v preteklosti. In eh, Tudi če pogledamo revščino po svetu, 1,4 milijard ljudi živi v ekstremni revščini eh, in zato je to tudi eh, res nujno socialno vprašanje. In največ, kar lahko naredimo, je, da preprosto zmanjšamo uživanje mesa. O tem sem se pogovarjal z Elom Gorom, ki je zelo poznan po svojih stališčih do globalnega segrevanja in vprašal sem ga, eh, če bi mi bil pripravljen dati izjavo, ki bi jo lahko danes prebral. In pripravljen mi jo bil dati in rekel je, da med eh, vzroki za podnebno krizo je tudi več, vedno večja intenzivnost živinoreje po svetu, sploh kadar ta živinoreja poteka na ekološko škodljivih industrijskih farmah, kjer živ, živina ni na um, ni na pašnikih, ampak eh, v, uh, tesno stisnjena v obratih, uh, kjer uh, se porobi ogromno vode in kjer uh, se proizvaja tudi veliko odpadkov, ki jih ni mogoče uporabiti kot gnojilo, ampak gre za zelo zakislene. Uh, strupene odpadke. Čeprav nisem vegetarijanec, pravi El Gore, eh, sprejemam dokaze, da se vedno večje uživanje rdečega mesa povezuje tudi z boleznimi srca in ožilja in z njihovim porastom po svetu. In iz vseh teh razlogov eh, kampanje za zmanjšanje uživanja mesa, kot je brezmesni ponedeljek, predstavlja dobrodošlo komponento širše strategije za zmanjšanje globalnega segrevanja, istočasno pa prispevajo k boljšemu zdravju. Torej, če povzamem, spodbujam vas, vsakega izmed vas, da opravite svoj del naloge. Uh, za eh, ljudi, za svoje otroke in za planet, ki ga bodo nasledili. Torej, uvedite ponedeljek brez mesa. Hvala. Well, thank you, Paul, very much indeed hvala, Pol, ne glede na to, ali se strinjate ali ne. Je bil naš namen danes, da bi vas opozorili na vprašanje živinoreje, vpliva prehrane z mesom in vpliva na okolje. Podpiraj, podprite mene in Rajendo in se podpišite pod izjavo, pod to predstavitvijo in sicer zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu za to posvetovanje. Za začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Evropski parlament prav tako odgovoren za spodbujanje ukrepov za reševanje regionalnih in mednarodnih problemov, še posebej pri boju proti podnebnih spremembah. Zato mi trije pozivamo evropske poslance, da tudi sami prevzamejo vodilno vlogo na tem področju in jedo manj mesa. Pozivamo vlade in vse v Köbenhavnu, da prilagodijo kmetijstvo, kmetijske politike in razvojne politike in s tem prilagodijo tudi živinorejo ustrezno. Želimo, da bi občine na, sprejele načelo enega dne brez mesa pozivamo pa tudi ljudi v državah v razvoju in razvitih državah, da povzamejo prehrano enega dne brez mesa, kajti tako se bomo borili proti podnebnim spremembam. Kolegi, prijatelji, posebej smo poskrbeli za vašo prehrano. Polovica vse hrane v parlamentu danes je brez mesa. To je dober začetek. Zato se vam zahvaljujem, da ste tukaj, tudi vam, ki nas gledate po televiziji, govornikom, ki so prispevali danes zjutraj, osebju, ki je omogočilo organizacijo tega dogodka, še posebej pa gospodu Pačurju in Sir Paul McCartneyju. Hvala.